in do eh, predstavnik sveta, gospod minister Nikola Šmit. Prosim, beseda je vaša. Gospod predsednik, gospod predsednik komisije, gospe in gospodje poslanci, pravkar smo poslušali predsednika Junkarja. In vsi vemo, da je bila situacija že pred poletjem tako zelo problematična, sedaj pa je dosegla dramatične razsežnosti. Vidimo rekordno število beguncev, ki prihajajo po treh poteh. V srednjem sredozemlju, vzhodnem sredozemlju in preko Zahodnega Balkana. Sedanja situacija je drugačna od pretekle, zaradi drugačne razsežnosti, zato ker se vse hitro odvija In tudi zato, ker je tako veliko zmede v tej celotni situaciji. Tu vidimo pritiske zaradi naših zmogljivosti sprejema, zaradi jezikovnih, pravnih zmogljivosti. To so veliki izzivi. Onkaj številk in institucionalnih preučevanj se moramo v tej razpravi spomniti še na nekaj. Ta situacija kaže na to, da gre za veliko človeško dramo, Tu gre za ljudi in družine. Ker je situacija tako zelo zapletena, ni enostavnih odgovorov. Potrebujemo odločne odgovore, usklajene odgovore v Evropi, zato da bomo povezali odgovornost in solidarnost. Potrebujemo vzdržno skupno politiko na področju migracije. Ne smemo prehitevati. Seveda moramo misliti na prihodnost, pripraviti moramo globalne in vzdržne rešitve. To je najpomembnejše. Imamo tudi zunanjo dimenzijo teh težav, s katerimi se sooča. Glede na to, da to tako zelo vpliva na Evropo, na države članice, na odnose med državami, je bistvenega pomena, da tu povdarimo to, da ne bomo mogli urediti te situacije, če bomo delali razpršeno. In tu lahko le ponovim to, kar sem že omenil v pretekli razpravi. Kaj nas najbolj skrbi? To, da poskrbimo za osebe in njihovo varnost. Gre za moralno odgovornost. Tudi zaradi mednarodnega prava smo odgovorni na tem področju. Tu imamo tudi vse druge akterje, ki so odgovorni. Posod, tudi območjih konflikta. Tudi tistih območjih, odkud prihajate osebe. Potem moramo poskrbeti za dostojanstven sprejem. Za vse osebe, ki bi lahko bile vključene v mednarodni sistem zaščite. Nakratko bi rad spomnil na to, kar je povedal predsednik komisije. Tu imamo na deset tisoče evropskih državljanov, ki so pokazali toliko čudovite solidarnosti. To kaže, da ima Evropa veliko zmogljivosti za solidarnost. To kaže še nekaj. In tu se bom navezal na besede nemškega predsednika. Gre za Evropo luči in svetlobe. In to Evropo bi podprli. To Evropo imamo radi. In to Evropo bi radi spodbujali v prihodnosti. Seveda potrebujemo zmogljivosti sprejema, zato da bi se odzvali na vse izzive na ozemlju Unije in tudi v tretjih državah. Skupaj se moramo truditi za to, kajti to vpliva tudi na proračun. In to zadeva tudi vas. Tu imamo balkansko pot. Veliko je teh oseb, ki so upravičene do mednarodne zaščite, ki jih vidimo tam. V zadnjih mesecih smo videli, da so se vodje držav in vlad posvetile tem vprašanjem migracij in beguncev. Prav tako smo slišali, da potrebujemo globalni pristop. Sredotočili naj bi se na tri ključne dimenzije. To naj bi delovalo istočasno. Najprej imamo ponovno nastanitev, potem imamo vračanje, sodelovanje z državami porekle in z državami tranzita. Julija je svet odločal o ponovni nastanitvi. In sedaj, ko že govorimo o nujnih ukrepih, bi izkoristil to priložnost in se zahvalil vašemu parlamentu, ker boste danes sprejeli Kellerjevo poročilo. To pomeni, da bomo lahko v prihodnjih dneh sprejeli nove odločitve o nastanitvi teh oseb, ki prihajajo. Ampak nekaj mora biti jasno, to ni dovolj kajti kriza je tako zelo obsežna. In tu vidimo človeško dramo, ki je tako zelo obsežna. Zato pozdravljam predstavitev komisije, ki je prišla na dan z novimi predlogi. Poštevala je ta razvoj dogodkov in obsežnost tega pojava. Naj vam zagotovim, da bomo v prihodnih tednih in mesecih storili vse, kar lahko v predsedstvu, zato da bi napredovali pri teh predlogih. Zato je predsedstvo sklicalo izredni svet za pravosodje in notranje zadeve. Zasedal bo 14. septembra in tam bomo obravnavali ukrepe, ki jih moramo sprejemati. Tu se ne bom spuščal podrobnosti, imamo takojšnje potrebe, imamo žarišča, treba je okrepiti zmogljivosti naše politike vračanja in instrumentov ponovnega sprejema. Boriti pa se moramo tudi proti trgovini z migranti. Na mednarodni ravni moramo delati zato, da bi okrepili sodelovanje z našimi partnerji na področju upravljanja migracijskih tokov, zlasti z Afriko in Zahodnim Balkanom ter Turčijo. Pri vseh teh trudih morajo prav vsi Evropski uniji prispevati duhu odgovornosti, v duhu skupnega dela. Evropa mora najti takšno rešitev, ki bo zajela vsa vprašanja, vse težave. Potrebujemo odgovore, zato da bi se odzvali na izzive, s katerimi se soočamo. Seveda, ne skrivam dejstva, da imamo tu veliko razhajanj, imamo različno zgodovino, različne situacije, imamo različne tradicije med državami članicami. Ampak danes je pred nami naloga, da bi presegli te ovire in da bi se osredotočili na to, kar vidimo in kar so naše stične točke. Stične točke so bolj pomembne kot to, kar nas ločuje. In v tem kontekstu razumemo tudi to, da mora parlament aktivno prispevati k tej razpravi. In vesel sem, ker lahko sodelujem pri tej razpravi. Tudi na svetu bomo upoštevali vaša mnenja. Buongiorno a tutti. Dober dan. Hvala ministru Šmitu in sedaj eh, dobi podpredsednik komisije gospod Timmermans eh, besedo. Hvala gospod predsedujoči. Ne bom dolgo govoril, kajti predsednik Juncker vam je v celoti razložil predloge komisije. Želim samo izkoristiti to priložnost, kjer se srečujejo tri institucije, da obravnavajo to temo, da pozovem Evropski parlament, da podprejo predloge komisije, kajti to bi bil zelo jasen signal pri pripravi eh, sveta v ponedeljek, kjer vemo, da bodo nekatere države članice še vedno izrazile določeno zadržanost glede predlogov komisije. Torej, večja, ko bo podpora parlamenta danes, bolje bomo pripravljeni na eh, sestanek sveta v ponedeljek. Nekateri prodajajo iluzije in sicer, da če zapremo vse meje in če vrnemo vse osebe, bomo rešili ta problem. In so nekateri, ki so mnenja, da če odpremo vse meje in pustimo vse na naše območje, da bomo na ta način rešili ta problem. Ampak to so utvare, to so iluzije. E, to so sicer jasni predlogi, vendar slaba stran tega je, da je to neizvedljivo, nemogoče, kar zadeva praktično izvedbo. Če zapremo meje in vrnemo vse nazaj, bi pomenilo, da bi se odpovedali najbolj temeljnim vrednotam Evrope. In to bi tudi pomenilo, da bi kršili jasne eh, zakonske predpise. Če bi eh, odprli meje in postili vse not, bi pomenilo, da bi se odpovedali evropskemu socialnemu modelu, kot ga poznamo. Kaj ti, če bi prišle osebe v neskončnih številkah, nam to ne bi bilo znosno. Moramo razlikovati med tistimi, ki si zaslužijo solidarnost, kaj, ker eh, eh bežijo pred eh, um, vojno in tistimi, ki iščejo samo boljšo prihodnost, eh, vendar ne morejo izrabiti azilnega sistema, da bi dosegli ta cilj. In zato potrebujemo kombinacijo solidarnosti in odgovornosti. Solidarnost s tistimi, ki potrebujejo za to čišče, eh, solidarnost z državami, ki so zelo obremenjene, ker so države prvega vstopa, predvsem Grčija, Italija in eh, Mačarska. Te države potrebujejo evropsko solidarnost, solidarnost z begunci in solidarnost z državami, Eh, ki so najbolj obremenjene. Tu je osnova našega predloga. Vendar tudi poziv k odgovornosti, odgovornost za boljše zavarovanje meja, za hitro registracijo tistih, ki prispejo na mejo, tako da bomo lahko razlikovali med tistimi, ki so upravičeni do azila in tistimi, ki to niso. Uh, torej odgovornost, da e, vzpostavimo seznam varnih tretjih držav, tako da bomo lahko hitro vrnili ljudi iz teh držav. Odgovornost, da organiziramo sprejem beguncev e, na tak način, da bo spoštovana njihova dostojan, človeško dostojanstvo. To predlaga komisija. In dovolite, da končam in preden eh, dam besedo Federiki, povem še naslednje. To, kar delamo danes in to, kar bomo storili naslednji ponedeljek, je zelo tesno povezano z usodo Evrope, ne samo Evropske unije, temveč z usodo Evrope kot skupnosti vrednot, kjer moramo spoštovati Eh, to, kar izkazujejo številni evropski državljani danes in sicer eh, to temeljno človečnost, humanost eh, in ravno to me navdaja z velikim ponosom na to, da sem evropejc. Hvala gospod Timerman, sedaj pa visoka predstavnica gospa Federika Mogherini, prosim. Hvala gospod predsednik gospod predsedujoči. Torej, eh, Franc je pravilno povedal, da je to odločilen trenutek za Unijo. Besede so pomembne. In kriza beguncev, s katerimi se soočamo ne samo mi, temveč cel svet, eh, eh, postavlja na preizkušnjo naša identiteto in temeljne vrednote. To je Eh, pravi čas, da dokažemo, ali smo pravi evropejci, ali smo prava unija. Naša odgovornost, eh, da ščitimo eh, človeška življenja in pravice ljudi in solidarnost med državami članicami in solidarnost do tistih, ki jo potrebujejo. To pa je tudi test za našo mednarodno verodostojnost. Ne smemo meniti, da eh, bomo enostavno lahko promovirali človekove pravice, če ne bomo zagotovili najvišje standarde za azil znotraj Evropske unije. Ne smemo meniti, ne smemo se niti predstavljati, da bomo lahko promovirali to in sodelovanje med e, strankami, ki so trenutno v vojni, če ne sprejmemo drugih v naši skupnosti in če, najdem, če ne najdemo enotnosti med nami samimi. Naša zunanja verodostojnost je odvisna od notranje skladnosti in no, doslednosti. In tega se moramo zavedati. Ne moremo se sklicevati samo na zunanjo odgovornost. Seveda tudi ni samo notranje odgovornosti. To sta dve razsežnosti našega delovanja, naše identitete, našega odgovora. Uh, In to uh, nas krepi ali slabi, to je resnica, pa uh, nam je to všeč ali ne, s tem se moramo soočiti. Da moramo, uh, torej moramo dobro delovati, da smo verodostojni, moramo delovati hitro in enotno. Danes uh, smo pripravili in predstavili sporočilo glede nadaljnih ukrepov, ki so potrebni za reševanje te krize. Vemo, da ni neke magične rešitve za to krizo, s katero se soočamo in mnoge, z, mnogi zunanji ukrepi bodo Eh, obrodili sadove šele krat, srednje ali dolgoročno, ampak kljub temu moramo izvesti določene dejavnosti tudi sedaj. In težko je včasih eh, razložiti ukrepe, ki se bodo obrastovali šele čez nekaj let, ampak če tega ne bomo z veliko, delali z veliko odgovornostjo, se bomo kar v nedogled soočali z istimi problemi. Za enkrat smo še enotni to pa ni dovolj. Potrebujemo notranjo enotnost o notranjih politikah, to je seveda ključno za naše delovanje. Prva prioriteta je eh, eh, zaščita življenj. In predsednik je tudi rekel, eh, kaj vse smo storili in koliko življenj smo že rešili s tem. Potem um, um, različne poti, potem eh, boj proti tihotapcem, ob vseh teh poteh, ne samo na morju, temveč tudi na kopnem, kajti to je tudi vprašanje varnosti, kajti finančni tokovi v zvezi s eh, temi eh, kriminalističnimi dejavnostmi. Um, ogrožajo tudi evropsko in mednarodno varnost. E, naša strategija je bila jasna od začetka mandata. Ne moremo se osredotočiti samo na zadnji košček e, te tragedije, temveč moramo si ogledati tudi vse celotno pot beguncev. Ljudje, ki prihajajo v Evropo, bežijo pred e, vojno v glavnem in to, tega se moramo zavedeti. 4 milijone jih je zapustilo Sirijo, um, um, če dodamo še Irak, je to število še veliko večje. E, e, mi smo se osredotočili tudi na manjšine, ki potrebujejo zaščito, e, kristijani, kurdi, jezidi, tako da podpremo njihovo pravico, da ostanejo v državi, kjer so živeli stoletja, vendar moramo tudi jasno povedati, da jih ne moremo ščititi Eh, samo, če so zelo daleč od nas. Eh, naša dolžnost je tudi, da jih ščitimo, tudi ko se nam približajo, ko pridejo k nam. Dolgoročni odgovor je seveda konec tega konflikta in vojne. Um, gre za ISIS is, uh, eh, in treba je začeti spet um, dialog o spravi. Um, um, in to mora odpreti tudi pot za nove možnosti. Moramo seveda sodelovati z vsemi mednarodnimi in regionalnimi partnerji in silami v tej smeri, tako kot smo že začeli drugič. Sodelujemo z mednarodno skupnostjo, predvsem z agencijami Združenih narodov, in tudi z nevladnimi organizacijami iz eh, držav eh, izbora in tranzita, ki jim pomagamo tudi finančno, da pomagajo eh, razseljenim osebam Siricem v Siriji in tudi v Iraku. Imamo pa tudi specifičen primer Libija, ki ni država izvora, temveč bolj država tranzita, nek odprt koridor večkrat smo se že raz, pogovarjali o tem. Torej, vse napore skupaj z duševnimi narodi eh, usmirjamo v to, da bi v Libiji vzpostavili vlado nacionalne sprave, tako da Libija ne bi bila več e, koridor eh, pri tem pojavu. E, in predvsem moramo e, se eh, osredotočiti ne samo na uh, morsko mejo Libije na uh, sever, temveč tudi na jug, na kopenske meje Libije. Zato sem začela dialog eh, z državami Sahila, predvsem z Nigerjem, ne samo z Nigerjem, in danes bomo predlagali tudi sklad eh, za financiranje projektov v Afriki, tudi za boljše upravljanje migracij in sicer v smislu enakopravnega partnerstva med nami in afriškimi državami. Institucije bodo eh, prispevale 1,8 milijonov eh, evrov in vse države članice naj bi prispevale pravični delež. Ne moremo zahtevati Eh, sodelovanja na evropski ravni in potem ne zagotoviti potrebnega denarja za to. Moramo pokazati koherentnost, skladnost eh, in doslednost v naših odločitvah. Regionalni eh, torej sklad za Sirijo je že bil vzpostavljen in prvi, prva pogodba Eh, ki je bila sklenjena v zvezi s tem, eh, financira predvsem izobraževanje šolo, kajti eh, Sirija izgublja celo generacijo. Moramo investirati v sir sirske otroke. To je pomembno za prihodnost regije, pa tudi za našo varnost, kajti to je najboljša investicija proti terorizmu in radikalizaciji. Tretjič, in s tem bom končala, borimo se proti tistim, ki trgujo z ljudmi, eh, tiho tapci in sicer skupaj z državami eh, tranzita eh, eh, na sredozemlju in tudi eh, na kopnem. V, na sredozemlju smo končali eh, prvo fazo um, in sicer smo zbrali um, obveščevalne podatke o tih potih, ki jih uporabljajo ti otapci. To je seveda samo prva faza. V 16 primerih smo v zadnjih petih eh, tednih ujeli te tihotapce in tudi zasegli njihove ladje. In zato sem že ministrom za Eh, obramno povedala, da naj bi prišli na drugo fazo ob upoštevanju mednarodnega prava in da prispevamo eh, tudi z ustreznimi sredstvi eh, k tej misiji, kajti na ta način bi tudi lahko pokazali, da če imamo politično voljo in enotnost, lahko uporabimo tudi vojaška in obramna sredstva, ki jih že imamo na voljo orodja. Zelo pa sem ponosna, da nam je v prvih tednih skupnega delovanja na sredozemlju uspelo um, um, rešiti 1500 uh, ljudi na sredozemlju. To ni glavni cilj, ampak to je zelo pomembna, zelo pomembna komponenta. Razen tega se bomo srečali tudi s um, voditelji afriških držav. Um, Eh, torej, na primer, unija, ekon, zahodnoafriška eh, ekonomska unija in druge, druga združenja. Tudi ta afriška združenja se morajo posvetiti tem, tem vprašanjem in seveda sodelujemo tudi s Turčijo. Kot evropejci vemo, da to ni samo čas eh, čustev, to je lažji del. Um, lahko smo cinični kot politiki, um, naj ne bi izražali svojih čustev, temveč eh, naša naloga je, da sprejemamo odločitve, ki so skladne z našimi čustvi in pri tem moramo biti močni. Čustva sama ne zadostujejo, moramo delovati in to je čas za to. In upam, da bodo vse institucije, države članice, državljani, javno mnenje kajti javno mnenje se tudi spreminja in tega se moramo zavedati, torej moramo prevzeti odgovornost, tako da bomo kos vrednotam, vrednotam naše zgodovine, izzivam najtežjih časov v eh, naši zgodovini in eh, da se zavedamo tudi potencijala naše regionalne in globalne vloge. Ne gre samo za reševanje ljudi, tako je povedal tudi Franc, čeprav če rešimo enega, je to že dovolj veliko, temveč gre seveda tudi za stanje naše naše unije. Hvala. Grazie, vicepresidente Mogherini. Ah, hvala, sedaj pa dobi besedo eh, komisar za notranje zadeve, gospod Avramopoulos. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot ste slišali pri govoru predsednika, je ta predvsem omenjal migracije. Videli smo, kakšne so naše prednostne naloge. Predsednik je to jasno rekel in tudi sam želim to jasno ponoviti. Upravljanje področja migracij je v srčju dela Evrope. Tu gre za evropsko kredibilnost. In rad bi se zahvalil podpredsedniku gospodu Timmermansu in Federiki Mogherinijevi za uvodne besede, za odlično sodelovanje, ki smo ga imeli v preteklih mesecih kajti oblikovali smo zelo ambiciozen svežen, ki ga potrebujemo. To je odziv na krizo z begunci brez precedensa. Dogaja pa se pred našimi očmi. In sedaj, ko je ta begunska kriza v Evropi vedno večja, morajo postati naši odgovori bolj celoviti, bolj drzni in bolj ambiciozni. To je Evropa, ki jo želimo imeti. To je Evropa, ki jo moramo imeti. Zato se danes zauzemamo za zelo konkretne ukrepe. Potrebujemo kratkoročne in srednjeročne ukrepe, da bi se sočili s vsemi izzivi, ki so pred nami. Poleti smo videli, da je veliko spremenljivih dogodkov in tega ne morejo urejati le države vstopa beguncev. Za reševanje tega vprašanja potrebujemo evropski pristop, ki bo usklajen na evropski ravni. Zato sedaj predlagamo, da bi porazdelili po državah 120 tisoč ljudi, ki bežijo iz vojn, iz kaosa, da bi jih preselili iz Italije, Grče in Mačarske po porazdelitvenem ključu. Ta predlog bomo dodali k ukrepom, ki smo jih imeli pred poletjem, ko smo imeli 40 tisoč oseb iz Italije in Grčije. Pričakujem, da bo večina poslancev te hiši glasovala za ta predlog, pozneje danes, in da boste tudi v prihodnosti podpirali novo začasno schemo prerasporeditve istočasno pa se moramo nekaj naučiti iz preteklosti. Ta sedanja kriza nas je nekaj naučila. Evropa nima dovolj dobre opreme, da bi se soočila s takšnimi nenadnimi pojavi pretoka begunca. Potrebujemo strukturne rešitve, da bi se s tem soočali v prihodnosti. Zato, da bi lahko sistematično podpirali države članice in da bi lahko zagotavljali zaščito za tiste, ki to res potrebujejo. Zato predlagamo, da bi imeli stalni mehanizem preselitve, s tem, da bi spremenili uredbo iz Dublina. In sporedno s tem, da bomo nudili zaščito in nastanitev za tiste, ki potrebujejo zaščito, moramo poskrbeti še za nekaj. Da tisti, ki nimajo pravice ostati v Evropski uniji, takoj odidejo, da jih vrnemo nazaj. To je prvi korak. In prvi korak bo ta, da bodo države lahko preučile takšne zahteve, ko gre recimo za primere zlorabe. In države potrebuje tudi zadostne vire za to, da preučijo, če so te zahteve legitimne. Kajti tu imamo tudi tiste, ki nujno potrebujejo mednarodno zaščito. Tako da bi danes predstavili tudi evropski seznam varnih držav. Tu imamo tudi balkanske države in Turčijo, ki so vključene v ta seznam. Leta 2014 smo videli 17 odstotkov vseh prijav Evropske unije. Vseh prijav pa je bilo 562 tisoč. To je močno obremenilo nacionalne azilne sisteme kajti videli smo, da so bile te zahteve po večini neutemeljene, zlasti zahteve iz Balkana. In sedaj bomo imeli seznam varnih držav in imeli bomo tudi hitrejše postopke preučevanja. S tem bomo povečali učinkovitost azilnega sistema in države članice bodo lahko namenile več sredstev za zaščito tistih, ki potrebujejo zaščito. In če gre za neutemeljene zahteve, bi potem tudi hitreje vračali te ljudi nazaj. Kajte sedaj ima Evropa zelo nizko stopnjo vračanja, približno 40 odstotkov to znaša, ko gre za državljanje tretjih držav in s tem je manjša tudi naša kredibilnost. Zato bi radi imeli evropski program vračanja, zato da bi tudi imeli jasno politiko vračanja. In to sporočilo je prava priložnost za komisijo, da se stavi seznam ukrepov, da bi podprli operativne zmogljivosti med državami in zato, da bi poudarili to potrebo, da je treba v naših odnosih s tretjimi državami imeti tudi vzvode za to, da lahko ponovno sprejmejo lastne državljane. In tu res močno računam na vašo podporo, da bi lahko izvajali ta svežen. Tu bi še enkrat pohvalil to hišo ker ste že od samega začetka podpirali naše delo, zato da bi lahko sprejeli skupno evropsko migracijsko politiko. Računam na vas, hvala za vašo podporo, ki ste jo pokazali tudi v preteklosti. Hvala, komisar Avramopoulos. Seveda boste potem tudi še odgovarjali najprej. Sedaj pa začnemo z razpravo. Najprej predstavniki političnih skupin veliko zamude že imamo, zato eh, tudi eh, ne bomo sprejemali modrih kartonov in pri Catch the Eye bomo videli, ali bo še kaj časa za to. Ob pol dveh bo potem glasovanje o pomembnih poročilih. Gospod Diaz de Mera Consvega za Evropsko ljudsko stranko je na vrsti prvi. Eno minuto. Eh, Hvala, gospod predsednik. Res je, imamo osebe, ki bežijo zato, da bi preživeli. Vidimo, da je tudi veliko nasilja. Gre za begunce. Zato podpiramo predlog komisije, kajti ta predlog temeli na solidarnosti. To je odločen in nujen predlog. Kajti gre tudi za nujne pojave, gre za pojave, ki bodo prisotni še kar nekaj časa. Tako da imam občutek, da res potrebujemo stalne evropske zavezujoče mehanizme, tudi po členu 47.2 pogodbe, tako da lahko dostojanstveno sprejmemo te begunce. Vse države članice morajo pokazati solidarnost in pomagati moramo tistim, ki pomoč potrebujejo. Spoštovati pa moramo tudi človekove pravice najšipkejših. Istočasno moramo jasno ugotoviti, za kakšne pojave gre zato da se lahko borimo proti terorizmu in nasilju. Skušati moramo reševati te težave že pri samem poreklu, tako da lahko tu spoštujemo tudi dogovor iz junija 2012. No- Gospod eh, predsednik Pitela za socialiste in demokrate, tri minute. Hvala, <clears throat> gospod predsednik, predsedujoči Sasoli, gospod minister Šmit, gospodje in gospod podpredsedniki komisije Timmermans Mogherin in gospod Avramopoulos, hvala za vaše delo. In um, stališča naše politične skupine se popolnoma strinjajo s predlogi, um, ki jih je ravno kar omenil gospod Avramopolos in sicer štiri točke tega svižnja. Včasih se mi zdi, da je ta spor o migracijah malo surrealen. Um, torej neke eh, zido, neki zidovi na eh, morju, bodeča žica in tako naprej. O čem pa tu pravzaprav razpravljamo? to služi samo propagandi, takšni ukrepi. Ali res kdo meni, da bomo na ta način rešili problem beguncev in eh, migracije? Pa se to je smešno. To je samo propagandna taktika za zbiranje glasov. E, moramo biti resni in predlog Evropske komisije je resen predlog, e, ki e, upošteva to krizno situacijo, ki predvideva trajen sistem, ki se aktivira, lahko aktivira tudi v drugih krizah in druge krize prav gotovo bodo. In potem uh, gre tudi za vprašanje ekonomskih migrantov. To, tega vprašanja se moramo lotiti resno in tudi strogo in moramo videti, kakšne so potrebe družbe in kakšne so potrebe trga dela v Evropi. In moramo seveda upoštevati skupna pravila. Tudi čas uh, mora biti enak. Ne more biti tako, da uh, v eni državi postopek traja 90 dni, v drugi pa 6 mesecev, uh, eh, zato da se ugotovi, ali je prošnja za azil upravičena ali ne. In potem pobuda za Afriko o tem sem govoril že prej in podpredsednica Mogherini in tudi podpredsednik Timerman sta govorila o tem in zunanja politika, stabilizacija Severne Afrike, to je temeljnega pomena. E, to, kar se dogaja v Libiji, potem Sirija. E, torej, to so države, ki niso države. In od tam ljudje bežijo, ampak vsi bi bežali, tudi mi bi bežali od tam. Torej, potrebujemo neko celovito strategijo brez demagogije, z velikim realizmom in z veliko iskrenostjo. Eh, <clears throat> ampak treba je sprijeti tako strategijo in tu se obračam na Evropski svet. Poznam, eh, vem, da se eh, luksemburški minister zelo zauzema za to, ampak ta angažma mora prevziti celoten um, Evropski svet. Hvala gospod Pitela, predsednik Pitela, sedaj pa gospod Stevens eno minuto za IKR. E Hvala gospod predsednik, kolegi, begunci, ki prihajajo v Evropo iz Trči in vstopajo v Evropo preko sredozemlja, so tu ampak morali bi jih poslati nazaj v Turčijo, kajti tu gre pravzaprav za kršenje mednarodnega pomorskega prava. Tu gre tudi za kršenje čela nevračanja. Naša delegacija meni, da je Turčija varna država. In tudi Evropsko sodišče za človekove pravice mora zauzeti stališče o tem, kajti sedaj smo v situaciji, ko ni pravih načel. Videli smo tudi libijski primer na sodišču, ampak tu gre za drugačno situacijo, v kateri smo se znašli. Predsednik Juncker je pravkar povedal, da je Turčija država kandidatka Evropske unije. In je tudi varna država. Če ne bi bilo tako, Turčija ne bi mogla biti država kandidatka. Hvala. Kolegica Wikström, v imenu Aldija, dve minuti in pol imate. Hvala, gospod predsednik. Prejšnji teden smo videli, da so begunci končno dobili ime, identiteto in zgodbo. Preko slike smo gotovili, da imamo sanje in upe in ljubljene, ki so v zadju vseh mrtvih beguncev. In gre za evropsko dostojanstvo, ki leži brez življenja na turški obali skupaj z Alanom Kurdijom, tem triletnikom, ki je ležal tam mrtev v kratki majici in supergah. Izgubil je življenje, ampak vrnil je sočutje ponovno evropsko razpravo o migracijah. Zato se ga bomo še dolgo spominjali. Po nedavnih tragedijah sem tako ponosna, to čutim v srcu, ko vidim vse te evropske državljane, ki odhajajo ven na ulice in ceste in kažejo to solidarnost. Gospod predsednik, pokazali so veliko več hrbtenice in humanosti v zadnjih tednih kot večina naših politikov v preteklem desetletju. Državljani so nam pokazali, zakaj gre pri Evropi in evropskih vrednotah. In kakšna je lahko Evropa, ko je najboljša. In še vedno slišimo neke glasove, med političnimi voditelji v državah, ki se pritožuje zaradi nezakonitih migrantov in priznati moram predsednik, da sem sita tega, te retorike. Kajti, kako lahko nekdo, ki beži iz vojne, lahko spoh pride v Evropo, da zaprosi za azil? Kajti Evropska unija ne omogoča tem ljudem, da zaprosijo za azil na veleposlaništvih ali konzulatih izven Evrope. Mi v Evropski uniji smo sprejeli direktivo o odgovornosti. Tako da je posem nezakonito, da letala ali ladje sprejmejo ljudi brez vizumov. Gre za začarani krok, gre za stvari, ki jih ne moremo spremeniti in ne znamo jih spremeniti. Preučiti moramo obstoječo azilno zakonodajo Evropi, zato da bi to prilagodili temu stoletju, da bi imeli pravne, varne poti za te ljudi. Potrebujemo obvezen sistem kvot za begunce. To morajo sprijeti vse države članice. Moja skupina seveda podpira te predloge komisije. Gre za odločilne trenutke v Evropi. Najboljši dnevi prihajajo. Hvala. Sedaj pa za skupino GUE, gospod Albor Guzman, eno minuto. Gracias. 4 millones de refugiados de Siria, Hvala. 4 milijone beguncev iz Sirije, 4 milijone Iračanov, 3 milijone in pol iz Afganistana, 2 milijona iz Libije. To je rezultat vojn. Vojne v Iraku, v Afganistanu. In podpirali ste vojno v Siriji z orožjem in tako naprej. In ko stojijo begunci pred vrati, kaj je potem? Potem se skuša ustvariti legalne poti? Ne. Pa humanitarni koridor? Ne. Humanitarne vizume? Ne. Zagotoviti začasno pomoč? Ne. Dela se to. Olon študira situacijo pravne države v. Siriji, Cameron tudi skuša v Siriji nekaj početi, Magajo skuša ukrepati vojaško v Siriji, ampak gospodje, rešitev je vojna, rešitev pa niso bombe. Hvala, sedaj pa gospa z Argentini za minuto. Za zele. Eh, Hvala, predsednik Juncker je danes zjutraj povedal, da delo pomeni dostojanstvo. Beguncem in prosilcem za azil naj bi dali možnost za delo v trenutku, ko uložijo svojo prošno, kajti delo pomeni dostojanstvo. In pravi tudi, da bi morali dovoliti oziroma omogočiti uh, legalno emigracije in pravi, da nelegalne emigracije ne moremo premagati, če ne bomo imeli zadev urejenih. Vprašanje predstavnikom komisije pa je sledeče. Predloge, ki jih imate, so dobri, ampak naslednja, ko, naslednji korak, kot ga je napovedal gospod Juncker, torej da se rešimo vprašanja dela, tu pa ne smemo čakati in upam, da boste kmalo predložili takšen predlog. Hvala, sedaj pa za EFDD, gospod Korao, za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Mi to še vedno imenujemo kriza, ampak eh, ne gre samo za krizo, to se nadaljuje že nekaj let eh, in tudi v naslednjih letih se ne bo spremenilo. Mislim, da gre za. Eksodus, eh, um, in deloma so tudi zahodne države krive, da je do tega prišlo, kaj ti prišlo je do vojn in ljudje bežijo sedaj um, hitro iz tih vojn. Um, mi smo um, nekako oblikovali različne slogane in to nadaljujemo tudi danes. Ampak kot Evropski parlament nimamo nobenega vpliva, pa tudi komisija ne, kajti vse je v rokah držav članic, držav članic, ki pa so podoba hipokrizije Evropske unije, kajti eh, oni so bili tisti, ki so zaradi svojih eh, eh ekonomskih interesov in neoliberalizma to tudi sprožili eh, in tudi Um, predsed, eh, predsednik italijanske vlade danes joče zaradi usode tega, um, tega otroka, ampak eh, Italija je um, dobavljala orožje Siriji do leta 2011 in to moramo videti. Gospod Vilimski uh, za skupino NLS eno minuto. Hvala lepa, gospod in gospodje. Mislim, da je nesporno, da vsak, ki potrebuje zaščito in pomoč, mora dobiti to zaščito in pomoč. To ni vprašanje. Razpravljamo samo o tem, kdaj in kako bomo tem ljudem pomagali. In tu sta dva koncepta. Prvi koncept je koncept združene levice, kjer so vključeni tudi združe eh, socialisti, komunisti in zeleni, potem pa je tudi še drug koncept. In drug koncept je, da, in ta koncept je, da vključite vse. To ne sprašujete, ali so to begunci po Ženevski konvenciji, ali so to borci za islamsko državo. Pravite, kar vse prikličimo. Mi pa pravimo, torej patriotske, svobodnjaške um, stranke, pa pravimo, da je treba to pomoč in to zaščito vključi, zagotoviti tudi na arabskem polotoku. Tam je treba tudi ustvariti um, sprejemne točke za begunce. Mi moramo ustvariti varne cone. Države, uh, arabske države je treba tukaj vključiti. Tudi ZDA imajo veliko odgovornosti in tudi njih je treba vključiti. Hvala gospod Vilinski za ne. Uh, eh, Uvrščen je gospod Vojk za minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi. Danes zjutraj sem uh, moral slišati strani gospoda Junkerja, da nisem evropejec, kajti ne stojim na železniški postaji, ne kričim dobrodošel, pa zakaj ne upijem dobrodošli, ker mislim, da vsi, tudi visoki komisarji, imamo nalogo, ki so nam jo zadali naši voljivci, naši narodi, namreč, da pravico do domovine, do pravico in identiteto naših narodov ohranimo in zaščitimo. In to isto pravico tudi koristim za begunce, kajti te ljudje, ki prihajajo, imajo tudi domovijo, imajo pravico do domovine in do ohranitve lastne identitete. In problemo ne morete rešiti tako, da te ljudi vključite kajti potem se ne bodo vrnili, ne imajo domovino in nekega dne naj se vrnejo tja, zato je treba investirati v njihovo domovino, zato da bodo tam imeli prihodnost, ne pa pri nas. Hvala, gospod Vozenberg, za minuto. Gospa Vozenberg. Hvala lepa, 250 tisoč priseljencev je letos že prišlo v Grčijo preko turške obale. torej gre za res zelo visoke število, ki narašča. Situacija se izostruje in potrebujemo evropsko integracijsko politiko. In potrebujemo tudi pravično porazdelitev beguncev v Evropski uniji, tako kot to predlaga tudi Evropska komisija. Turčija pa more tudi upoštevati dogovore predvsem v zvezi z vračanjem. Evropa vrednot mora vedno pokazati humanitarno plat tudi, svoji, eh, tudi pri obladovanju krize beguncev. Gospa Zipel, za eno minuto. Hvala lepa. Vedno znova slišimo neke strahove, da bi lahko preveč migrantov prišlo v Evropo. V zvezi s tem je gospod Juncker danes povedal številko nič cela enajst odstotkov nič cela enajst. In večina beguncev še vedno prihaja iz držav, kot sta Sirija in Eritreja, bežijo pred vojno in zasledovanjem. In upoštevajoč te podatke, pa je debata, ki je pogosto vodena čustveno, torej razprava o eh, migraciji revnih, je, ima samo en cilj, namreč nasprotovanje vsem beguncev in sramotno je, da velik del sveta se ustraši takšnih besed, namesto da bi skupaj prevzel odgovornost, se zauzel za solidarnost navznoter in navzven. In to se mora spremeniti, prihodni teden mora k svetu krepati in sledite aktualnim predlogom komisije. Hvala lepa, gospod Fetiga, za eno minuto gospa Fötiga. Hvala lepa. Veliki spori pred vrati Evrope imajo vedno varnostno komponento in tudi humanitarno komponento. Takšen je pač, takšna je narava migracije. Neoliberalna politika Putina že leta in leta vodi do tega, da gospodarske migracije iz držav, kot je Poljska in druga, tudi to doživlja. In tu smo že izkazali solidarnost in to še nadaljujemo. Varnost na južnih mejah, samo to bi rekla. Veseli me ugotovitev gospe Mogherini v zvezi za diplomatsko ofenzivo in drugi fazi operacij na morju, ampak prisilni mehanizem, ki je tukaj bil predviden v sporočilu komisije, pa krši pogodbe in je kontraproduktiven ne morem se znebiti občutka, da Evropska unija v veliki meri mora koristiti interne možnosti in solidarnost, da rešite solidarnost znotraj Evropske unije. Hvala, gospa Veržja, za eno minuto. Honorevole Veržja. Približno 60 milijonov beguncev je na svetu, le 13 odstotkov jih je v razvitih državah. To je nič cela enajst odstotkov. In tu gre za porazdelitev begoncev. Po narodnosti ali kako. Ampak ne smemo škodovati enim zaradi drugih. Vidimo zaskrbljujočo situacijo zaradi pras v državah članicah. Kaj se bo zgodilo z azilnimi pravicami? Ali bomo nekatere odločno vrnili skupaj z drugimi? ekonomskimi imigranti, jih bomo vračali v države porekla, ne glede na to, zakaj gre. Kako bo potem z diktaturo, recimo, ki jo imamo v Afriškem rogu, imamo proces iz Kartuma, vidimo, kakšna je ta dramatična situacija. Potrebujemo poti za imigrante. Le tako bomo preprečili te smrtne primere. Gre za ženske, otroke, moške, vsi imajo pravice in vse je treba spoštovati v Evropski uniji in drugi. Hvala, gospa Keller, za eno minuto. Dragi kolegi, stanje v Uniji je treba meriti glede na to, kako obravnavamo tiste ljudi v Evropi, ki imajo največje težave. In tu je slika zamežena. Po eni strani imamo državljani, ki donirajo, pa ne le v preteklih dneh, ampak tudi v preteklih letih na različne načine. Na drugi strani pa imamo države članice, ki so samo krivijo za to, da ne počnejo tega, kar bi morali narediti. Vprašanje je, katero stran bomo podprli, katero plate Evrope želimo podpreti in promovirati. Mislim, da so nam prebivalci Evrope pokazali pravo pot. Oni so tisti, ki si zaslužijo Nobelovo nagrado za mir, ki jo je dosegla Evropska unija. In države članice, njihove vlade bi morale slediti poti, ki jo kažejo državljani, ki so dosti dlje, kot mislimo, da so. Podprimo njihovo solidarnost, sledimo njihovemu zgledu. Hvala. Hvala lepa, gospod Natal, za eno minuto. Gospod podpredsednik, gospa komisarka, osebno verjamem, da bi se morala Evropska unija odzvati na begunsko krizo, ampak da je trenutni odziv zgrešen. Mislim, da je stališče Nemčije in Švedske popolno neodgovoren. Kaj se bo zgodilo, če rečete, da vsak lahko um, zaprosi za azil? Preprosto, še več ljudi bo prišlo. To pomeni, da bo več ljudi črtvovalo življenje, ko bo prečkalo Egejsko ali Sredozemlje morje. To pomeni več čovnov, več utopitev in več smrti. In čeprav se ne strinjam z odzivom Evrope na migransko krizo, pa prosim, da ne pozabite nečesa. Pravi skandal so države, ki pa ne počnejo ničesar. S tem pa mislim države, bogate naftne države, Katar, Bahrajn, Kuwait. In to so sponzorji zla islamske države, In sicer je tukaj glavna Saudska Arabija. Dejstvo je, da ne sprejemajo nobenih beguncev in potiskajo po, po svoje uh, pripadnike pa človeje vere proti Evropi. In treba je zaustaviti čovne. Hvala. Salvini za eno minuto. Ma io ho sentito slišal sem eh, nevarne in hipokritične prispevke. Evropa, Evropi vladajo eh, hipo, eh, vlada hiprok, hipokrizija. Eh, eh, Torej, prenehajmo vojno z Rusijo, torej 150 eh, tisoč oziroma milijonov beguncev nekaj sodelovanja, nekaj eh, združen, nekaj dobrih gest eh, in nekateri se hvalijo, kako dobri so. V tej dvorani eh, bomo vedno ustajamo in izražamo svojo žalost, če se je kaj zgodilo, ampak prepričan sem, da bo prišlo veliko teroristov k nam. Um, in mi, tudi tega bi si morali spomniti z minuto mavka. Um, potrebujemo milijone beguncev, slišim, da bi obdržali, ohranili pokojnine evropejcev. Ampak prosim vas, plačajte najprej in zagotovite delovna mesta eh, brezposlenim v Evropi, gospod Gulniš, prosim, eno minuto. Na čem ustrajamo? Na tem, da bi sprejeli preganjanje zaradi svoje vere prihajajo iz držav, kjer je veliko nestabilnosti. Ali smo to pričakovali? Ali vidimo nekaj drugega? Gospodarsko priseljevanje pod pretvezo humanitarnosti. Seveda gre bolj za drugo različico. Poslušal sem gospod Vikstrom, ki je omenjala grozne primere, recimo primer majhnega Ajlana. Ampak mene zanima, zakaj so evropejci odgovorni za smrt tega majhnega otroka? Tam bili so na varnem, v Turčiji. Odgovorni so američani. In tudi evropejci so prispevali k destabilizaciji Iraka in Sirije. Predvsem pa so zato krive zalivske države, ki sedaj ne sprejemajo beguncev. Imamo Arabsko ligo. Imamo tihotapce, ki izrabljajo te ljudi zato da bi imele dobičke. Vi pravite in mislite, da lahko Evropa sprejme vse. Ampak to so le prazne obljube. Hvala, prego, minuto. Gospa Micola, minuto 30. When I first entered politics... Ko sem prvič stopila v politiko, sem prejela na svet. Nikoli ne govori, ko si jezna, To bom danes pregledala. Države članice se prehitro strinjajo o tem, koliko rib lahko ulovimo, koliko plastičnih vrečk lahko zavržemo, ko pa trupelca otrok naplavi na naše obale, pa še vedno ne moremo se dogovoriti, kako bomo obvladali uh, begunce na human način. Nič ni bolj nujno ali bolj pomembno. Radi pravimo, da smo unija skupnih vrednot, ampak nismo pa unija skupne odgovornosti in to je naša kolektivna nesposobnost. Begunci so ljudje, ki bežijo pred vojno, pred smrtjo. Predsedniki vladci ne morejo privoščiti, da se obrnejo stran. Vsaka država mora izpolniti svojo moralno in pravno zavezo in, reš, in se odzvati na situacijo. Zidovi in ograje ne delujejo potrebujemo več uspešnih rešitev, preden se bo naslednji nujni primer prikazal in pokazal našo nesposobnost. Potrebujemo mehanizem, zavezujoč mehanizem za zaščito beguncev in to potrebujemo včeraj. Utišajte populiste, dajte pogum, da daste ljudem, ki božijo pred nepredstavljivimi grozotami, priložnost za zaščito. Sporočite, da da ste tudi vi solidarni z tistimi, ki nimajo svoje glasu. To je izziv za naše generacije. Ne morejo se nas pominjati potem, da smo mi tisti, ki smo zaprli vrata, ko, so na tis, ko je na tisoče ljudi tukaj uh, umiralo. Hvala lepa. Gospod Ueli, za eno minuto. Hvala lepa. prosil sem za besedo, sem mačarec, ampak to je zgodovinska priložnost in jaz tu govorim kot evropejec. 500 milijonov državljanov in govorimo o prihodnosti naših otrok. Skrbi nas pa tudi za otroke tisti, tistih, ki jih ogroža vojna ne skrbi me, kaj bojo nam storili otroci tistih, ki prihajajo iz Sirije. In zato pozivam svet, da podpre predlog komisije, gospod Juncker, gospod Timmermans, razprava, razprava do sedaj. Vse to je pokazalo, da potrebujemo Evropo, ki zna odreagirati. Iz Mačarske vidimo grozljive slike. Videli smo tukaj razno podpihovanje in grozne dogodke. Ampak Mačarska ni Viktor Orban. Na Mačarskem je na deset tisoče civilistov, ki si prizadevajo sprejeti begunce in opravljajo ogromno delo in rad bi izkoristil to priložnost in se zahvalil sem tem civilistom. Gospod Orban je problem in ne del rešitve. Gospa Ford za eno minuto. Thank you. We face Hvala lepa. Soočamo se z situacijo, kakršne še nismo videli in moramo dati prioritemo temu, da pomagamo beguncem, ki bežijo pred grozljivo eh, vojno. Dati moramo takočno pomoč in pa kupanje za prihodnost, ampak različne države odreagirale različno in moramo nehati kazati s prstom. V Združenem kraljestvu nučimo več pomoči kot celotna Zahodna Evropa in pomagamo tudi nasediti um, begunce iz taborišč, zato da ne bi več prihajalo do tih otapljanja. Vendar pa je treba upoštevati vpliv na sosede, ko zagotavljajo azil. Uh, odobriti status begunca ne da osebi takoj pravico, da se giblje po Evropi. In mislim, da mora biti to jasno, drugače bomo tvegali ogrožanje javnega zaupanja v prost pretok oseb v Evropi. Zato morajo ljudje jasno poznati svoje pravice in tudi v teh težkih časih ne smemo zanemariti reform za spodbujanje gospodarstva države, če ne bodo imele dolgoročnih eh, načrtov in reform za krepitev gospodarstva, ne bodo mogli pomagati ljudem in državam, ki potrebujejo pomoč iz drugih koncev sveta. Hvala lepa. Um, gospa Ernst, za eno minuto. Gospe Ernst očitno ni v dvorani. Je, torej, izvolite. Gospe in gospodje, migracija se dogaja in ker so za to razlogi in dokler so te razlogi in nihče ne, more, ne, nihče ne bo mogel določiti tudi vine, kdo sme migrirati in kdo ne. In imamo slabih in dobrih beguncev, tako kot Evropska unija to skuša sedaj narediti. Noben zid, nobena tako visoka ograja, noben sozivec, noben policist ne more preprečiti Eh, ljudi pri tem, da bodo begun, bežali in uh, zaradi vseh teh ukrepov, ki se izvajajo v Evropski uniji zaradi represij, je treba se jasno izreči za solidarnost. In begunci morajo biti um, dobrodošli tudi na mačarskem, českem, slovaškem in polskem, ne glede na vero in etničnost veliko ljudi iz teh držav ni varnih, kot so tudi Romi na Zahodnem Balganu, kot drugačni misleči v Turčiji. Torej ne smemo zagotoviti uh, varnih držav, kajti s tem bomo res uh, ogrozili ljudi, ki so tam ogroženi. In Evropska unija tukaj ne dela dovolj. Hvala lepa, sedaj pa gospod Paksa za eno minuto. Yeah rad bi citiral predsednika vlade Avstralije, gospoda Ebota, ki, ko so ga vprašali v zvezi z nameni sprejetja nelegalnih eh, prisiljencev iz eh, Bangladeša in Mjanmara, kaj bo storil, je odgovoril, da ne bodo naredili ničesar, kar bi spodbudilo ljudi, da se sedajo na čovan, kajti s tem bo problem nelegalnih migracij še večji. Pa mislim, da nihče ne misli misli, da gospod Ebot ne um, upošteva človekovih vrednot. Mi smo tukaj odprli Pandorino skrinico s tem, ko smo začeli govoriti o kvotah, kajti s tem smo dali beguncem uh, signal, da so tukaj dobrodošli in da lahko pridejo. Število priseljencev se je povečalo za 11 krat in če bomo delali to, kar delamo danes, potem Evropski parlament ne bo naredil nič drugega, kot to, da bo povečal število nelegalnih priseljencev. Hvala lepa, sedaj pa gospa Holmajer za minuto in pol. Gospod predsedujoči, gospod komisar, pozdravljam tudi predsednika sveta. Uh, Najprej se z, uh, eh, bi čestitala gospoda Vramopolos za svežen, uh, ki je njegove delo in zahvalila bi se mu tudi za to, da smo v tako kratkem času res prejeli jasne predloge strani komisije. Drugič bi rada povedala, da je bistveno, da se standardi za azil, vsaj minimalni standardi, upoštevajo. Uh, zato da bodo begunci, kjerkoli že pristanejo, tudi pravilno, tudi v okviru prerasporeditve, če bomo to sprejeli, lahko naleteli na pravilno obravnavo in pravilno nastanitev. Nujno potrebujemo krizni mehanizem, kajti brez tega Evropska unija ne more uh, smotrno ravnati s tem, ko bo prišlo do krize in ko bo prišlo do valov beguncev zaradi vojn in hude sile. Gospa Ernst, vam pa bi rekla, da obstaja jasna opredelitev beguncev in pravice do azilov in ne moremo to kar mešati z delovno migracijo, z gospodarsko migracijo treba je pravilno ločiti zadeve in jih tudi pravno upoštevati in dati državam članica možnost, da se odzovejo v skladu z svojimi delovnimi trgi, ne pa da je vsaka meja odprta, kajti to v Evropski uniji povzroča stanje nemera. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto gospod Fleckenstein. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, ne želim ponoviti vsega, kar je bilo povedano. Rad pa bi, da pošljemo signal lokalnim oblastem, ki se soočajo s problemi beguncev in to v zelo težkih okoliščinah. Pa naj bo to na kosu, lesbosu ali kjerkoli druge. In to velja predvsem tudi za tiste, ki niso v Evropski uniji. Srpska vlada in srpske lokalne uprave trenutno delajo več za begunce kot marsikatera evropska vlada znotraj Evropske unije in mislim, da je treba tudi z naše hiše se za to zahvaliti. In isto seveda velja tudi za mednarodni rdeči križ, Samariter ali kakorkoli se že imenujejo organizacije, ki aktivno delajo na terenu. Tudi njih bi morali povabiti sem in se jim zahvaliti, ker smo lahko bolj ponosni na nje, kot pa na lastne ministre in predsednike vlad v državah. Hvala sedaj pa gospod Zile. So, tad, Hvala danes uporabljamo zelo lepe besede, humanizem, solidarnost, vrednote. In to pogosto dokazuje šibkost in tudi zmedo v naših inštitucijah in to lahko eh, vodi do eh, oslabljanja eh, Evropske unije. Torej, če Um, če um, begunci v, um, na železniški postaji v Budimpešti, če jih bodo prepeljali v Latvijo in če se grozi eh, z uničenjem šengenskega režima, če ne bomo imeli obveznih kvot za porazdelitev beguncev, če bi spet uh, uvedli mejne kontrole, komu to služi, niti beguncem, niti tistim, ki ne bi sprejeli te begunce, temveč eh, to spodbuja samo skepso v zvezi z Evropo. Zato se moramo lotiti najnujnejšega in ne smemo se vdajati populizmu, tudi če smo politiki. Hvala. Ena minuta, kolegica Björk, kolegice in kolegi ljudje so pokazali, kakšno Evropo si želijo, v kakšni Evropi želijo živeti. E, odprto družbo, ki pomaga. Evropa, e, ki si jo želijo, e, nima nič opraviti s Evropo, ki si jo želijo, želi skrajna desnica. Torej, ta Evropa kot trdnjava, to se mora končati. Ehm, represivna Evropa je v nasprotju z željami državljanov. Ne moremo imeti obojega. Če hočemo imeti solidarnost v begunski politiki, moramo podpriti eh, ključ za razdelitev ali spremembo dublinskega sistema, ne moremo pa podpriti represivnih sistemov kot eh, vračanje Eh, potem eh, vojaški posegi na sredozemlju in tako naprej. Mi podpiramo Evropo, ki se izrika za solidarnost na področju begunske politike. Gospod Danžon, beseda je vaša. Ja, gospod komisar, vaš predlog dobro odraža zapletenost te situacije. Treba je najti pravo ravnovesje med solidarnostjo do beguncev in odgovornostjo, ki je na drugi strani, kajti priznati moramo, da ne moremo sprijeti prav vseh. In obžalujem, da prepogosto govorimo o tem te razpravi. Imamo predloge za to, da bi si olajšali vest, po druge strani imamo celo nerealne predloge, da bi vse posem omejili. Ne, to je nemogoče. Kaj skrbi naše državljane? Ne le to, da je to tako obsežen pojav, ampak da. To prihaja v tako kaotičnem postopku. Veliko je kaosa, zmede in vidimo, da so se nekateri sami angažirali. Potrebujemo skupen seznam držav. Seveda potrebujemo veliko boljšo politiko vračanja, potrebujemo tudi več nadzora na zunanjih mejah, da bo to bolj organizirano, da bo več solidarnosti in tudi diplomatsko gledano. Moramo nekatere države spomniti, da ja, da. so pokazale velikodušnost pri sprejemu beguncev. Recimo, tu imamo Turčijo v spredju, sprejela je na milijone beguncev. Ampak po drugi strani imamo tudi druge strateške zaveze in nekatere so prisotni v sirijskem konfliktu in mi moramo danes prevzeti odgovornost zaradi tega. Ne vem. Ciano. Hvala. Gospa Valencijano, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči med Grčijo, Italijo, Mačarsko je tako v zadnjih mesecih je 700 tisoč beguncev eh, prepotovalo skozi te države. In v Evropi moramo poskusiti eh, ravnati solidarno in usklajeno. Eh, torej v zadnjem času eh, prodajo veliko teh rešilnih jupičev in to je dober posel. Ampak to je grozno, tako kot je povedala gospa Mogherini, ne gre samo za čustva. Moramo sprožiti dejanja, podpiramo predlog Evropske komisije in mislim, da ne smemo gledati samo teh strašnih slik, temveč nekaj moramo storiti in sicer eh, nekaj, kar bo učinkovito. V Evropi potrebujemo mir in stabilnost v Siriji, v Jemnu, v Afganistanu, Iraku. Učinkovitost in mir. Samo na ta način bo možno rešiti problem. In vlade, nacionalne vlade, ki naj bi obsodili, ki eh, gledajo in se ozirajo v drugo smer, ko gre za reševanje begunskega vprašanja in morami, moramo izreči sankcije proti tistim, ki se ne držijo naših določb. Hvala, gospod Gol. Gospod Gol. Um, um, del naše DNK je, da želimo pomagati. To je človeško, ampak moramo pomagati tistim, ki potrebujemo, potrebujo našo pomoč. In zato moramo obvladovati um, situacijo na zunanjih mejah Evropske unije in zato jih moramo zavarovati te meje. In pri tem um, moramo biti bolj dosledni in to doslednost pogrišam pri izvajanju uh, določb, ki jih imamo. Če nam to ne bo uspelo, bo Schengen razpadl. Schengenska pravila na zunanjih mejah, pogoji, pod katerimi lahko vstopiš na šengensko območje, vse te določbe so še veljavne, kaj pa uh, pravila, Um, eh, obračanju v prvo varno državo, ali so te določbe še uporabne ali ne. Če da, potem ne moremo samo zaradi medijskega pritiska eh, kriviti državo, kot je Mačarska, če eh, izpolnjuje določbe, ki so bile sprejete. Mačarska eh, ščiti zunanje meje Evropske unije in moramo vedeti, da večina ljudi, ki jih prihaja v Evropsko unijo, Um, sedaj pa je bila gospa prekinjena, gospod Moraes, eno minuto. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, eh, predsednik Juncker je danes omenil vljudne ljudi na železniški postaji v Minhnu in tudi na uh, grških otokih uh, in načrti, za katere, ki so nam bili danes predstavljeni, uh, um, so dobri in tudi v smislu tega, kar delajo dobri ljudje v Evropi. Ampak kaj dela Evropska unija? In moj odgovor je, Evropska unija je, so države članice. In moram eh, povedati, v ponedeljek se bo sestal svet. In tam morajo sprejeti eh, načrt, ki je bil danes predstavljen. Eh, Ehm, ne glede na to, kateremu političnemu spektru pripadamo, parlament je storil svojo delo, tudi kar zadeva predloge za preselitev. Ampak to v pondeljek bomo spet videli, da nekateri ne bodo sodelovali, da se bodo krivili drug drugega in da ne bomo eh, videli rešitve za to največjo krizo po drugi svetovni vojni. Eh, in mislim, da eh, moramo 14. septembra dokazati, da želimo pomagati beguncem in to si želijo tudi državljani Evrope. Gospa Kudricka, eno minuto. Eh, hvala, eh, gospod predsedujoči. Ne more biti tako, da Eh, obravnavamo samo problem migracij na jugu Evrope in da zatiskamo oči eh, pred eh, tem, kar se dogaja na vzhodu Evrope. Vemo, da na mejnem območju med Donbasom in Rusijo več kot milijon in pol ljudi prav tako se boji za varnost in tudi njihovo življenje v nevarnosti, ravno tako kot življenje tistih, ki bežijo iz Sirije. Polska vodi zavisno proaktivno politiko s tem, da več, jih letno sprejmemo več kot milijon iz Ukrajine in jim tudi damo vizum za bivanje. Že letos, eh, samo letos smo odobrili 500 eh, tisoč eh, takih vizumov za začasno bivanje za ukrajinske državljanke in državljane. Pomembno je, da se poljsko prebivalstvo odpre tudi za eh, prisiljence iz juga, vendar pod pogoji, eh, ki bodo omogočili dostojen sprejem teh oseb. Um, torej, treba je spremeniti dublinsko pogodbo, kar eh, v zvezi z dramo, ki smo ji priča. In sicer to velja za Italijo in tudi za druge. Hvala, da ste nam omogočili. Eh, da imamo še čas eh, za catch the eye pred eh, glasovanji in sicer en predstavnik za politično skupino, gospod Kelly, eno minuto. Mislim, da je solidarnost, koordinacija, humanost uh, uh, to, o tem je govoril predsednik Juncker danes, vendar vsi se zavedamo pomena tega. Irska eh, naj bi tudi prevzela več priseljencev, več beguncev. Um, nekateri so predlagali, da naj bi vsaka družina sprijela enega begunca, ali bi to lahko vključili v tak problem. Uh, Eh, v, ta, v rešitev tega problema, torej da bi se tudi crkve vključile. In gospod Tusk je seveda obsodil eh, tiho tapce kot morilce. Um, treba je torej zaseči njihove ladje, kajti uh, to so res eh, pravi eh, storilci eh, hudih zločinov in treba je to ustrezno, upon, ustrezno obravnavati. Torej, ta parlament je aprila sprejel resolucijo, ki je že predvidel obvezne kvote, da bi um, odgovornosti bile bolj pravično porazdeljene. Šest, um, um, šest držav članic je prevzelo veliko večino prošen za azil. Um, in to ni enaka, enakopravna eh, porazdelitev por in tudi naše skupne pogodbe ti, eh, ga tako ne predvidevajo. In mislim, da s temi voditelji eh, Evropske unije nikoli ne bi ustvarili. Zato moramo podpreti to, kar parlament zahteva že od aprila. Um, komisijski predlog predvideva sedaj večje, večje številke in tudi trajen mehanizem. In to je treba izvesti, kajti to je v skladu z odgovornostjo, ki jih imamo tudi dolgoročno. Treba pa je seveda tudi rešiti konflikte in odpraviti neenakosti, gospod Džembaski, eno minuto. Hvala, gospod eh, predsedujoči, kolegice in kolegi. Najprej moramo razlikovati med begunci in nezakonitimi prisiljenci. Kajti, če bomo sprijeli vsakega, ki pride na našo celino in ki če mu bomo odobrili status begunca, potem moramo zagotoviti eh, zaščito več kot 100 milijonom ljudi iz Afrike in Bližnjega vzhoda. Druga stvar, sprava o eh, razlogih za te visoke migracijske tokove. In ti razlogi so povezani z vojnami v Siriji, v Iraku in tudi Eh, s konflikti v drugih eh, območjih v Afriki, na Srednjem vzhodu in tako naprej. In če se bo tako nadaljevalo, bodo ljudje še naprej bežali iz teh držav. Torej, tisti, ki so proti ISIS-u, tiste moramo podpreti, ki se borijo proti ISIS-u, kajti to je ena glavnih korenin tega problema. Hvala. Voilà. Allah. Ob e, tako veliki begunski krizi potrebujemo konkretna dejanja, potrebujemo stroge odgovore v Baski, že izkazujemo solidarnost kot državljani 14. septembra na Evropskem vrhu. E, je treba sprejeti evropsko politiko, ki temelji na solidarnosti in odgovornosti. Moramo se osredotočiti na sprejem beguncev, treba je zagotoviti varne poti za prihod v Evropo in boljše pogoje v, um, um, v centrih za begunce in moramo se boriti proti begunski mafiji. Potrebujemo tudi eh, dobro politiko v državah izvora in euro. Uh, eh, Eh, enoto za eh, obramno politiko, tako da se bomo borili proti takšnim begunskim tokovom v prihodnosti. Želimo si Evropo brez populizma in kot baski smo do vsega začetka poskusili prispevati k temu. Gospod Bafa, eno minuto. Gospod. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, torej dolg in eh, pogumen govor gospoda Junkarja, ki se je nanašal na odgovornost Evropske unije, je pravzaprav priznanje neuspeha zunanje politike in begunske politike Evropske unije, kajti na tisoče ljudi je umrlo žal pri poskusu eh, priti v Evropsko unijo, gospe in gospodje. Tudi v zadnjem trenutku se sedaj šele eh, lotivamo tega problema. Moramo eh, delovati na različnih ravnih, moramo se najprej zavedati odgovornosti in treba je poskrbiti za to, eh, da v prihodnosti ne bi bilo več beguncev, ki morajo eh, tvegati svoje življenje. Ljudi moramo dostojno sprijeti in eh, poskrbeti za to, da bo pomoč beguncev odgovornost vseh v Evropi. In razen tega moramo zagotoviti tudi možnost zakonitega priseljevanja in potrebujemo zavezujoče sisteme. Moramo odpraviti eh, kriterij eh, prve varne države. Eh, Eh, govornico je predsedujoči pod, pod eh, prekinu. Hvala, gospod predsedujoči. Če bi jaz bil v nevarnosti, bi eh, tudi želel zapustiti državo. To je jasno načelo. Načelo, vendar deklaracija Združenih narodov um, zagotavlja, da je azil um, definiran tako, da um, si upravičen do tega, če si res v veliki nevarnosti in ekonomski migranti eh, so iz tega zuziti. Vendar evropske določbe želijo ustvariti mednarodno pravo, ki se razlikuje od tega. Uh, in, um, Tisti, ki imajo dovolj denarja, da bi preprečili um, te, takšne krize, želijo um, mislim, tisti, ki imajo kolikor toliko denarja, eh, tim eh, uspe priti v Evropo. Veliko pa je tudi revnih, ki tega ne morejo in ki še bolj trpijo. Ne moremo upoštevati samo enih, ne da bi pomislili tudi na druge, ki eh, jih zadeva ta kriza. Kolegica Morvaj, eno minuto, prosim. Hvala. Popolnoma se strinjam z gospodal in zahtevam, da ta razprava, parlamentarna razprava, se ne konča tako, da vi kot komisar ne date konkretnih odgovorov na naša vprašanja. Mačarska. E, ali Mačarska spoštuje določbe, ki jih imamo v Evropi, da ali ne? E, 10-15 milijonov Mačarov spremlja to razpravo. In razen tega to zanima tudi evropske državljane. Ali moramo varovati svoje meje ali ne? Dajte nam prosim jasen odgovor. Gospa Merkel je pravzaprav izrekla povabilo tem ljudem. In to so tudi razumeli in sedaj mislijo, da imajo pravico se priseliti v Nemčijo. Vsak politična akcija in policijska akcija eh, jim to preprečuje. Nočejo eh, iti v centre za begunce, nočejo eh, se držati določb, ki veljajo. Torej, kaj naj bi storili? Sedaj bomo končali to razpravo. Hvala, da ste se držali časa. Nekaterim sem moral vzeti besedo zato pa jih je prišlo več na vrsto in sedaj bosta odgovor, odgovorila komisija in svet, najprej komisar Avramopoulos, prosim, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, dovolite, da najprej izrazim zahvalo vsem za vaše prispevke in za uh, splošno podporo pristopu, ki ga je pripravila komisija. Mislim in upam, da bodo naši predlogi hitro sprejeti, kajti potrebujemo hitre odločitve. Posebej um, se veselim prihodnega vključevanja parlamenta v razpravo o e, trajnem mehanizmu premestitve in tudi se, e, pripravo seznama e, varnih tretjih držav, kjer bo parlament tudi sozakonodajalec. Mi bomo storili vse, da bi eh, izvajali sklepe, ki so že bili sprejeti in da bi zagotovili, da se države članice držijo skupnih pravil. In seveda eh, tudi računamo na podporo parlamenta pri tem. Ta migracija se bo nadaljevala. To je dejstvo. Svežen, ki ga je komisija sprejela danes, je samo en korak za boljše upravljanje migracij. Uh, moramo seveda poskrbeti tudi za integracijo eh, beguncev, ki jih sprijemamo. To je bistvenega pomena za evropsko kohezijo. Eh, učinkovita integracijska politika je najbolj učinkovito orodje proti sekundarnim eh, gibanjem. Torej, odpiranje legalnih poti za priselitev v Evropo je tudi pomembno. In to je povezano tudi z vojno, ki smo jo napovedali eh, brez neskrupuloznim tihotapcem ljudi. Um, um, države članice so se dogovorile za um, schemo za preselitev. Um, um, prej nam nikoli ni uspelo, da bi um, dosegli soglasje za 35 tisoč oseb in sedaj moramo graditi na tem uspehu in moramo sprejeti še več pobud tudi za odpiranje legalnih poti priseljevanja. Potem uh, uh, zavarovanje naših meja je ključnega pomena. Um, Sprožili bomo razpravo o še boljšem zavarovanju naših meja. Eh, hvala vsem za podporo. Zabeležil sem si vaše pripombe in komentarje in z veseljem ugotavljam, da eh, smo vsi ambiciozni, da bi sodelovali tudi v prihodnosti, da bi povečali vzajemno razumevanje in da bi našli skupne rešitve. In še enkrat najlepša hvala za dobre sodelovanje z mano v zadnjih mesecih. Hvala komisarju Avramopolusu, ki je govoril za komisijo, sedaj pa minister Schmidt za svet. Hvala. Gospe in gospodje poslanci, najprej bi se vam tudi jaz rad zahvalil za to zelo plodno razpravo. Lahko vam zagotovim, da bo predsedstvo to še naprej spremljalo, tako kot je povedal gospod komisar gre za dialog, gre za sodelovanje z vašim parlamentom. E a tutti i colleghi. Trus, prosim vse kolegice in kolege, sedaj končujemo pomembno razpravo. Besedo ima predstavnik sveta, prosim vas, da sedete in da ste mirni. Donc, euh, por... Hvala. Torej, še naprej moramo sodelovati in imeti ta dialog z vašim parlamentom kajti vi prinašate zelo veliko politično veljavo v teh težkih trenutkih. Predsedstvo se bo potrudilo po najboljših močeh, da bi hitro napredovali. Slišali smo veliko sporočil. Prav te smeri. Še naprej bomo sodelovali vsemi zadevnimi akteri. Obravnavali bomo predloge komisije. Prihodnji svet, ki bo potekal čez nekaj dni, ponedeljek, bo imel zelo veliko odgovornost na svojih plečih. In upam, da bodo nekatera danes izražena sporočila tu upoštevana tudi pri delu na tem svetu. Med vsemi nami obstaja konsens. Če želimo biti uspešni, moramo biti združeni in jasni glede naših prioritet in tudi glede sredstev, ki jih imamo na voljo za to, da bi dosegli naše cilje. Strinjati se moramo glede novih instrumentov, tako da se bomo prilagodili nove situaciji. Ne prehitro, ne prepočasi. Potrebujemo globalni pristop pri tej krizi. In ponavljam to, kar sem že rekel. ne moremo več zavlačevati pri tej razpravi. Nimamo te pravice, da bi kar čakali križem rok. Hvala gospodu ministru Šmitu. Hvala tudi predstavnikom komisije in sveta za to, da so z nami razpravljali o, tej, o teh pomembnih temah današnjega dopolniva. Sedem predlogov resolucij smo prejeli o migracijah in beguncih. Razprava je končana. Glasovali pa bomo jutri ob 12. Sedaj pa nadaljujemo z glasovanjem in kolega Viland bo prevzel predsedovanje.